Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer imamo pet osnutkov resolucij o kitajski pravici manjšin in izvajanju smrtne kazni. Za začetek besedo predajam gospe De Kajzer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moja skupina je umaknila svoj podpis resolucije o kitajski. Naj povem zakaj. Ne zato, ker bi menili, da to ni pomembno socialni demokrati imamo precej bogato zgodovino in smo zelo zavezani spoštovanju človekovih pravic. Vendar pa imamo resolucijo, ki vodi v zmoto, da bi morali podpreti Dalaj Lamo. Potem je tukaj kritika vseh komunističnih režimov iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Skratka, To je skrpucalo in mi si želimo, da bi se pogovarjali predvsem o ujgurih in tistih, ki jim grozi smrtna kazen. Skratka, morali bi Kitajsko pozvati, naj se ne boji odpreti se svetu in naj skuša deliti osnovne vrednote. Velimo, veselimo se že vrha, ki bo potekal 30. novembra med EU in Kitajsko. Takrat bi morali sprožiti temo smrtne kazni in se pogovarjati o novem partnerstvu. Še vedno se pa mič pogajamo o tem, da bi tam vključili klauzulo o prepovedi smrtne kazni. Gospod Hinjen, dve minuti. Uh, uh, uh, Gospod predsedujoči, podpiram pozive za ukinitev smrtne kazni na kitajskem. Zlasti, kadar se uporablja smrtna kazen za teroriziranje manjšin etničnih skupin in različnih narodnosti v kitajski državi. Evropska unija, Združeni narodi in druge svetovne sile pa pri svoji kritiki kršitev človekovih pravic niso dovolj ostre. Pri kršitvi pravic delavcev takih kritik praktično ni in to zato, ker hočejo vzpostavljati poslovne vezi s kitajskimi podjetji, pa tudi z birokracijo kitajske države, zato da bi lahko izkoristili nezaslišano izkoriščanje delavcev na kitajskem. Kitajska predstavlja ogrom izkoriščevalski aparat, Na desetine milijonov delavcev migrantov živi v sramotni revščini, otroci pa trpijo posledice groznih pogojev, v katerih živijo. Multinacionalke s sedežem v Evropski uniji in ZDA sodelujejo pri tem izkoriščanju, ki jim omogoča velike donose. Kitajska še povečuje svojo represijo. Vse bolj postaja to opcija, ko so se odločili za tak razvoj trga, kot ga imajo. Vidimo, da imamo masivne represije novinarjev in zagovornikov človekovih pravic in delavcev. Tudi moj socialistični kolega je bil izgan. Lon Scott, socialist, ki piše pod imenom Vincent Kohler, ki je tudi založnik spletne strani chinainfo.org, je bil izgnan in prepovedan mu je vstop. Menim zato, da bi morali podpreti delavce na kitajskem ter sindikate, morali bi zagovarjati pravico do stavke, morali bi zahtevati izpustitev političnih zapornikov in aktivistov delavskih gibanj in morali bi pokazati solidarnost z delavci na kitajskem, zato da bi se spoprijeli s tem birokratičnim režimom. Nekateri pa se skušajo samo prikupiti temu sistemu, tako kot so to počeli z Rusijo. Hvala lepa, gospa Andrikene, eno minuto. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Čeprav vidimo, da se v trgovskem in okoljskem sodelovanju približujemo s Kitajsko, Kitajska je tudi gostila čudovite olimpijske igre lani, ampak vidimo pa, da pri človekovih pravicah pravzaprav dela korake nazaj. Kitajski organi oblasti so se na proteste lani in letos odzvali nesorazmerno. Ljudje po vsem svetu morajo imeti pravico, da protestirajo proti vladi, ki je ne marajo. Namesto tega pa smo doživeli brutalen odziv kitajskih oblasti in na stotine ljudi je umrlo. Tukaj imamo tudi poglavje, ki govori o devetih um, ljudeh, predvsem Ujgurih, ki so jih usmrtili in očitno kitajski aparat še naprej uporablja svojo brutalno silo. Kitajska sicer napreduje, kar zadeva trgovinsko menjavo in naložbe, vendar pa je naša odgovornost, da obsodimo te poboje in eksekucije. Zato še enkrat ponavljamo naš poziv kitajskim uradnikom, naj uvedajo moratori na smrtno kazen in naj dajo svobodo eh, vsem tistim mm, regijam, ki si prizadevajo za večjo autonomnost. Gospa Lohbingler. Hvala, gospod predsedujoči. V zadnjih letih se je Kitajska na področju gospodarska zelo razvila. Življenjski pogoji so se za mnoge izboljšali. Žal pa takega napredka ni na področju um, ščitenja človekovih pravic. In to velja za vse državljanke in državljane. Ne glede na to, kateri etnični ali verski skupini pripadajo. Ravno nasprotno. Vidimo, da so se eskalacije med Uiguri in Tibetanci še povečale kar zadeva smrtno kazen. Pozitivno je to, da je od leta 2007 najviše kitajsko sodišče ponovno proučuje smrtne obsodbe in lahko upamo le, da bodo smrtne obsodbe preklicane. Žal Kitajska vodi pri usmrtitvah. Leta 2008 so vsaj 1780 ljudi usmrtili. Ta temna številka pa bi utegnila biti še več, večkrat višja. Že ta najnižja številka pa pove, da je Kitajska odgovorna za 70 odstotkov vseh usmrtitev. Sedaj pa vidimo, da je Kitajska razširila seznam eh, dejanj, za katere se izreče smrtna obsodba. Tako ima sedaj 68 prekrškov, za katere se lahko izreče smrtna obsodba. Zato bi morali zahtevati takojšen moratorij na smrtno kazen. Thank you. Now the speakers for political group. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Gospod Rivelini, EPP. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Moje stališče glede tega predloga resolucije, moje stališče je podobno idejam ljudi, ki sodijo v to manjšino, ki so dobili Nobelovo nagrado. V mislih imam predsednika Obamo. Načela te resolucije so tudi moja načela, vendar pa menim, da ne smemo ponoviti napak političnih strank z levice. Nekateri hočejo samo govoriti o pravicah, ne pa jih tudi dejansko uveljaviti. Manjšine je treba spoštovati na kitajskem kot posod drugot. Ampak preden se vloži tako zelo zahtevno resolucijo, je treba pripraviti najprej strategijo, koordinacijo vseh sil in celotnega parlamenta za to, da ne bomo zavlačevali pri pogajanjih s kitajsko vlado. Seveda pa to velja v primeru, če menimo, da se ne da razrešiti teh problemov, ne da bi upoštevali kitajsko vlado, ampak to je nemogoče. Zato ima Obama prav, ki se ne umakne niti za milimeter, kljub vsemu pa ohranja odnose z kitajskimi organi oblasti. Priznati moramo, da si Kitajska prizadeva za boljše odnose z zahodnim svetom. Sprašujem, zakaj naj bi uložili resolucijo? Strinjam se z njo, ampak zakaj vlagamo tako resolucijo brez preventivne koordinacije vseh. In vemo, da so resolucije bile že večkrat uložene ravno v trenutku, ko so se začele odpirati možnosti. Predsedujoči prekinja. Zaradi teh razlogov, ne glede na to, da se strinjamo z načeli iz te resolucije, ki so tudi moja načela ne morem podpreti te resolucije, kajti strateško gledano menim, da ta resolucija lahko škodi, ne pa pomaga novemu začetku, ki smo mu bili priča s kitajsko vlado. Hvala. Prihodnič pa se prosim držite ene minute. Ana Gomes, eno minuto v imenu skupine SD. E Hvala lepa, gospod predsedujoči. Posebice. Gospod Poselt je prosil za besedo. Gospod predsedojoči, ampak to je nagovor v imenu naše politične skupine. Naša skupina je na konferenci predsednikov zahtevala, da se to točko da na dnevni red. To želimo obravnavati. To ni bilo mnenje naše skupine, ampak osebno mnenje kolega poslanca. Gospod Poselt, to razumem, vendar pa smo se dogovorili o tem, da pač imamo določen časovni okvir in vsaka politična skupina ima eno minuto. Ana Gomez. Hvala lepa. Na kitajskem smo še vedno priča represiji. Še vedno se borijo za državljanske pravice, najbolj osnovne narave. Ujguri in Tibetanci še vedno nimajo zagotovljenih vseh pravic. Ampak, če si pogledamo Saharovo nagrado, aktiviste, ki skušajo pomagati Obami, ga prepričati, kako naj ravna v Pekingu, vse to kaže, da se stvari premikajo. Ampak politično zatiranje, represija, metode, ki se uporabljajo, so proti načelom, ki omogočajo Kitajski, da postane članica Združenih narodov in Varnostnega sveta Združenih narodov. Očitno kršijo tudi tiste najbolj osnovne pogoje. Na Kitajskem veljajo nekatera načela, ampak Kitajci niso marsovci, so ljudje in zato bi se morali obnašati tako, kot se obnašajo vsi ostali ljudje. Gospod Van Palen. Hvala lepa. Mi kot liberalci se zauzemamo za odpravo smrtne kazni nasploh. Na kitajskem se smrtna kazen uporablja za zatiranje manjšin, kot so tibetanci, ujguri in drugi. Poleg tega Kitajska nikakor ni demokracija in človekove pravice se ne spoštujejo. Kitajska krši pravice Tajvana in Kitajska bi morala biti postavljena pod mednarodni pritisk. Vem, da je to težko, ampak mi bi se morali boriti za svoje načele, zato podpiramo to resolucijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Hautala, za eno minuto. Hvala lepa. Zakaj? imamo to resolucijo, zato da bi vzpostavili dialog, ker pripravljamo vrh med Evropsko unijo in Kitajsko. S tem spodbujamo tudi dialog o človekovih pravicah v parlamentu, v odboru za človekove pravice smo dolžni svet in komisijo pozarjati na to, da so rezultati da je treba o rezultatih tega dialoga jasno spregovoriti na vrhu. Upam, da gospod Dehucht eh, posluša, ker nekako razpravlja s svojim kolegom. Dialog bomo nadaljevali za Kitajsko. Mislim, da Kitajska mora razumeti, da se bo država lahko razvijala naprej samo, če se bo odprla in če bo državljanom omogočila in dala pravico do svobode mišljenja in govora. ni si mogoče predstavljati, da bomo tukaj odstopali eh, od eh, prakse v drugih državah. Potrebujemo več ustvarjalnosti, ne pa zatiranja v državi. Človekove pravice so univerzalne, kitajske. Ne moremo gledati kot neke izjeme. Tukaj se strinjam z gospo Gomez. Eh, Kitajsko bi morali obravnavati točno tako kot vse ostale. Hvala lepa, gospod Tenok, za konzervativce in reformiste. Gospod predsedujoči, že odnegdaj sem velik kritik kršenja človekovih eh, pravic v Kitajskem, tudi kar zadeva odnos do Tajvana in sem se zauzemal, da izključimo to državo iz svetovnih organizacij, tudi iz svetovne trgovinske organizacije. Sem eh, proti eh, zatiranju in napadom in cenzuriranju tudi na spletu in na Google. -u. Borim se tudi eh, proti uporabi smrtne kazni za čisto preproste eh, prekrške Vprašati se je treba, a je mogoče smrtno kazen eh, opravičiti v najhujših zločinih, kot je naprimer umor v provinci Xinjiang, so ubili veliko pripadnikov manjšin. Na vsak način pa pozdravljamo eh, pripravljenost Kitajske, da omili režim za manjšine, tudi muslimanske kot eh, vsi člani moje skupine se zauzemamo za pošteno sojenje vsem tistim, ki so v zaporih. Hvala lepa, gospod Kacmarek. Gospod eh, predsedujoči, gospod in gospodje, Evropska ljudska stranka je za osnutek resolucije, sem presenečen zaradi predlogov iz drugih skupin, kjer piše, da ne bi smeli uh, Eh, citirati nadaljnih kršitev človekovih pravic in uporabe smrtne kazni na kitajskem, eh, zato ker prihaja vrh med eh, Evropsko unijo in Kitajsko. Zdaj naj ne bi kritizirali, ne moremo uporabljati dvojnih standardov, ne moremo biti tiho samo zato, ker sodelujemo z državo, ki je pomemben trgovinski partner Evropske unije. Edna ključnih nalog našega parlamenta je varovati človekove pravice, ne glede na to, A gre za veliko državo ali za malo državo, kot eh, sta Laos ali pa Vietnam. Kitajska je država za največje število usmrtitev na svetu. Ne držijo se niti minimalnih eh, pravnih standardov, kot naprimer pravice do poštenega sojenja. Pred kratkim smo praznovali 20. obletnico opaca Berlinskega zidu.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 smrtna kazen odpravljena v naslednjih stoletjih in da bomo videli eh, primere smrtne usmrtitev samo še v muzejih, ampak eh, do tega trenutka nas čaka še dolga pot. Kitajska je trenutno vodilna pri gospodarski rasti, je pa tudi vodilna pri številu usmrtitev. Nekateri pravijo, da gre za ogromno državo in da se ta ne more uh, obnašati drugače. Nekateri pravijo, da imajo tudi ZDA smrtno kazen. Ampak tukaj govorimo o strateškem partnerstvu med Kitajsko in Evropsko unijo, kar je zelo pomembno za obe strani. Zato bi moral Peking spremeniti svojo politiko, kar zadeva uporabo smrtne kazni, pa tudi kar zadeva dialog z etničnimi manjšinami mora iti za mirno sobivanje. Hvala lepa, gospa Lichtenberger, za eno minuto. Hvala lepa. Vprašanje človekovih pravic in spoštovanja pravic manjšin je stalni konflikt. Eh, že leta in desetletja se ta točka pojavlja v odnosih med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko. Eh, sploh položaj manjšin se zaostruje po koncu olimpijskih igr, in postajajo vse slabši, zato moramo ugotoviti, da so tibetanci in ojguri v zadnjih mesecih še posebej trpeli eh, pritisk. Zato tudi ne moram razumeti, da nočete imeti devete točke v resoluciji, ker govori o mirnem dialogu na mesto zadiranja, ki, ga, ki smo v priča zdaj. Kitajska je pomemben in močan akter na svetovnem odru. Da pa bo Kitajska tudi priznana kot takšen velik akter, mora Kitajska spoštovati človekove pravice. Ni dovolj, da je to zapisano v ustavi, Kitajska mora to tudi uresničevati in nič drugega ne zahtevajo tibetanci, ojguri in borci za človekove pravice na Kitajskem. Hvala lepa, gospod Lichtenberger. Gospod Poselt. Gospod predsedujoči. Enkrat sem že povedal, v Mintnu imamo ojgurski kongres center svobodnih ojgurov. Iz istega razloga zato, da kot, so, kot je mnogo čehov prihajalo v Mintn preteklosti in marsikdo drugi, ker je bil tam center za temeljne človekove pravice in svoboščine. In ta duh je v Mintnu še vedno. Franz Josef Strauss je vedno branil te pravice in poskrbel kljub temu zato, da smo zelo hitro spostavili odnose za Kitajsko. Oboje se ne izključuje dobri stiki za Kitajsko, vendar tudi jasno zastopanje eh, svobode veroizpovedi in eh, človekovih pravic. In eh, če v tem tednu preizkujejo v Minhno eh, mnoga stanovanja v racijah, kjer so aretirali kitajske agente, ki nimajo druge naloge kot terorizirati in vohuniti za ojguri, potem je eh, to primer boja proti takim kršitvam. Tukaj moramo biti popolnoma jasni in nastopati v bran človekovim pravicami proti smrtni kazni. Hvala lepa. Gospod Bütikofer gospod predsednik, da se Evropski parlament oglaša, ko gre za obrambo ljudi pred uh, usmrtitvijo, se mi zdi samo omejeno, zato tudi podpiram predlog za moratorij na smrtno kazen. Zastopanje oziroma zavzemanje za varstvo človekovih pravic pa ne more biti izgovor za to, da Kitajsko obravnavamo od zgore na vzdo avtoritativno in eh, predstavljamo absurdno karikaturo kitajske realnosti. S tem ne bomo pomagali ljudem na kitajskem, ki se zauzemajo za človekove pravice, svobodo in eh, družbeno harmonijo in ravnoteže, če bomo to počeli. Naš cilj mora biti pomagati tem ljudem, ne pa zato, da smo eh, evropsko samovoljni in samošečni. Sem zato, da imamo nujn, v nujni resoluciji si tudi nekaj pozitivnega o Tibetanu. Nisem zato, da tukaj pišemo o tibetanski samostojnosti, to nima zveze z človekovimi pravicami in to tudi ni splošno priznano stališče. Želel bi si, da bi v prihodnje, to je zadnji stavek, pred vrhom med Evropsko unijo in Kitajsko vodili široko razpravo med odnosi med Kitajsko in Evropsko unijo in da bomo s tem v tej razpravi govorili o vseh temah, ki nas zaposlujejo. Nekoliko dolg je bil zadnji stavek, pa vendar. Gospod Šulc. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Navezal bi se na to, kar je povedal Rainer Bütikofer. Moja politična skupina je predlagala da ob prihajajočih eh, usmrtitvah ojgurov na kitajskem in kar zadeva na smrt obsojene udeležence protestov in protestnih demonstracij proti eh, eh, ponarejenem blago v Iranu. Protestiramo. Saj je tukaj povezano, je to povezano z nujno grožnjo za življenje. In tukaj bi morali imeti nujno razpravo. Kitajci eh, so nosilci rekorda v število usmrtitev in teptajo človekove pravice z nogami. To pač je tako, kot je. Naj zresno povem, da je to neuzdržno stanje, vendar pa smo na konferenci predsednikov zaprosili za to, da bi ločevali med dvema stvarema nujne razprave, to se pravi eh, grožne smrtne kazni in na drugi strani eh, gospodarski odnosi oziroma odnosi za Kitajsko na trgovinskem področju, gospodarskem, obramnem in tako naprej. To smo želeli obravnavati posebej in o tem tudi pripraviti resolucijo. Zato je ven prišla neka mešanica, ki nima zveze z obem. Zato je naša politična skupina dejala, da uh, moramo glasovati o eh, nujni razpravi, ne v takšni obliki, kot je bila predstavljena tukaj v resoluciji. Zdaj pa prihajamo na KHDI in imamo samo dve minuti. Dal bom besedo enemu iz vsake skupine, socialisti so govorili pravkar gospod Trke za EPP. Elnök úr, eh, nagy komoly... Hogy éppen? Zdiszem, mely pomemben razvoj, da smo dejansko to vprašanje spravili na razprave v primeru kršitev človekovih pravic. To smo podprli, to kaže, da sodelujemo. Nekoliko sem presenečen, da se zdaj omika socialistična politična skupina od predloga za sklep in obžalujem, da je besedilo, o katerem smo se zdinili pred dvemi eh, dnevi, ki smo tam črtali eh, vsakršno navajanje komunističnih eh, režimov in podrobnosti v povezavi z varstvo manjšin. Mislim, da je skrajni čas, da se Evropska unija začne ukvarjati z komunizmom in s tem, kar je komunizem zapustil do današnjega dne in sicer na odprt način. Gospa Meissner za Alde. A gospod predsedujoči, gospod in gospodje, popolnoma jasno je, da smo eh, proti smrtni kazni, ne glede na to, ki jo izvajo in smo proti temu, da se zatirajo manjšine. Oboje se dogaja. Mnogo, mnogi so upali, da bodo olimpijske igre Kitajsko pripravili do tega, da bodo bolj spoštovali človekove pravice. Se bodo videli, da je interes eh, sveta usmerjen v Kitajsko, da bodo potem manj kršili človekove pravice. To pa se ni zgodilo. Še vedno imamo veliko smrtitev in zato je še posebej pomembno, da danes o tem govorimo, ko bomo. Eh, novembra imeli eh, vrh. Zdaj je situacija, kjer osmrtijo zelo veliko Ujgurov, pa tudi Tibetancev. E, Kitajska je seveda pomemben partner in zato je toliko bolj neprijetno, da vse čas govorimo o teh kršitvah človekovih pravic, vendar pa je še prav zato pred vrhom potrebno o tem govoriti. Nikjer si ne želimo smrtne kazni in dobro je, da je parlament e, sprijel moratorij za smrtno kazen že leta 2007 in storiti moramo vse, dokler ne bo smrtna kazna izkorenjenja. Gospod Kurski, kot eh, Poljak, eh, imam vedno občutek, da meseci hitreje zabije, ko govorimo o človekovih pravicah eh, na kitajskem. Poljska je šla skozi tri kroge volitev do popolne samostojnosti. Spomnim se tankom na ulicah, ki so pobijali um, študente, ki so protestirali na trgu večnega miru na kitajskem. Prišlo je do upora proti komunistom v Rusiji, vendar uh, se tam ni uporabljal isti recept. Lansko leto smo videli, kako so se najmočnejši odločili, da bodo bojkotirali eh, olimpijske igre, potem pa so se kar nenadoma zaradi gospodarskih interesov odločili, da tega ne bodo naredili, da bodo zatisnili oči in zaprli ošesa pred krizo, ki je v, na kitajskem. Smrtna kazen je že velik zločin, imamo pa tudi veliko ljudi, ki umirajo v delovnih taboriščih, veliko ljudi je zadržanih in v zaporu brez pravega razloga. Vse to bi morali zapisati v ustrezni resoluciji, morali bi povdariti po eh, men človekovih pravic in to bi moralo biti bolj pomembno kot eh, gospodarski gospodarske odnose. Zdaj pa na koncu še beseda komisiji, gospod Guht. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Naj najprej povem, kakšno je stanje v odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko. Naša politika do Kitajske je konstruktivne narave. Tukaj gre za dva velika akterja na globalnem parketu, ki se vedno znova eh, srečujeta z velikimi izzivi. Vrh med Kitajsko in Evropsko unijo, ki bo 30. novembra v Nanjingu naj bi pripeljal do uspešne priprave konference v Kopenhagnu, eh, hkrati pa se bomo ukvarjali tudi s človekovimi pravicami, finančno gospodarsko krizo in drugimi mednarodnimi temami. Strateško partnerstvo ne pomeni, da enako razmišljamo pri vseh zadevah, pri vseh stvarih. Eh, res je, da Kitajska in Evropska unija nista vedno enakega mnenja, spohna področju demokracije in človekovih pravic. In ker imamo dobre odnose, lahko o tem odkrito govorimo. Zadeve povezane s človekovimi pravicami, vključno z smrtno kaznijo in satiranjem manjšin, se sistematično odpirajo med rednimi eh, stiki, sploh eh, pa v dialogu o človekovih pravicah z kitajskimi oblastmi. 20. novembra v Pekingu smo imeli 28. krok eh, teh razprav kjer smo govorili tudi o vseh teh temah, kar zadeva smrtno kazen in poziv k odpravi. Tukaj se Kitajska vedno znova zauzema za ta možnost. Naj še enkrat povdari, da bomo ta vprašanja vedno znova postavljali tudi na drugih forumih do najvišjega nivoja. Kolegica Ferrero Valner je marca z vami na široko razpravljala o Tibetu, kjer je prikazala eh, stališče Evropske unije. Vedno smo podpirali dialog med kitajskimi organi in predstavniki Dalajlame. Človekove pravice so univerzalne narave, situacija v Tibetu je seveda zaskrbljujoča za mednarodno skupnost. In eh, tibetanske vprašanje se na ta način tudi lotevamo. In to sporočilo smo vedno znova podali tudi našim kitajskim sogovornikom. Komisarka Eštonova je prav tako julija tukaj izrazila zaskrbljenost, kar zadeva nemire v Sinjangu, izgubo življenj in izrazila uh, tudi eh, sočutje do žrtev in družin. Evropska unija bo podprla vsakršne okrepe, ki bodo pripomogli k. Uh, ponovni umiritvi razmer v tej pokrajini. Kitajska poskušala kaznovati eh, krivce za te nemire in pri tem uporablja tudi sredstva, kot je smrtna kazen. Pričemer ne upošteva vedno tudi pravice do poštenega sojenja. Evropska unija vedno znova povdarja svoje zaskrbljenosti, kar je storila tudi v dveh deklaracijah iz 29. oktobra in 13. novembra. Evropska unija to vedno stori v podobnih eh, situacijah. Tako da naj bi Kitajska v skladu z temi pozivi ostavila vse usmrtitve v povezavi z eh, nemiri, ki so se pojavili. In da ne bo več vodil postopkov proti ljudem, iz, eh, ki so bili udeleženi v protestih v Xinjiangu in Tibetu. Skupaj se moramo lotevati svetovnih eh, izzivov ob spoštovanju človekovih pravic. Upamo, da bo Kitajska po olimpijskih igrah bolj eh, prožna, bolj fleksibilna eh, glede teh zadev, vendar se do danes to ni pokazalo. Še naprej moramo delati na na razvoj našega strateškega partnerstva, spoštovanje človekovih pravic kot eh, integralnega dela našega stalnega dialoga. Naslednji vrh v Pekingu bo pomembna priložnost, da to naredimo in ugotovimo, na kateri stopni v evoluciji naših odnosov smo. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem je razprava zaključena in lahko prijdemo na glasovanje. Tukaj imamo tri predloge, Nikaragvo. Gospa Veronik de Kajzer ima besedo. Spomnila bi vas, da se je naša skupina odločila, da ne bo glasovala iz razlogov, ki